Pa, gospod predsedojoči, ta zaščita je pomembna in ta direktiva je eh, pomembna zato, ker harmonizira pravila na tem področju v vseh državah članicah. Doslej nekatere države članice zaščite za žvižgače niso imele zakonsko rejene. Mi pa želimo s tem zaščititi tudi spoštovanje evropskega prava, kajti eh, na, Češkem se veliko krat soočamo tudi za zlorabo evropskih sredstev in zato je tako zelo pomembno zavarovati ljudi, ki o teh kršitvah poročajo. Potrebujemo tudi prave instrumente, eh, ki bodo omogočili, da bo ta zaščita učinkovita. Zaupnost je prva stvar, ki jo potrebujemo, ampak tudi drugo stran je treba zaščititi. Treba je zagotoviti zaščito tudi tistih, ki so obtoženi nepravilnosti, kajti hoditi po tej eh, ločnici med eh, javnimi interesi in zasebnimi interesi je zelo delikatno in te, te eh, ločnice ne smemo prekrižati. In moramo prisluhniti tudi argumentom druge strani. Hvala. Sedaj pa poročilo Klinc o KNPVP. Še naprej dobi besedo gospod Polčak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim povedati, da je, eh, čezmejno, eh, na distribucije kolektivnih investicijskih skladov izjemnega pomembna za, eh, Evropo. Sedaj sprejemamo zakonodajo, ki mogoče ni idealna, kajti eh, pogodbe so tiste, ki določajo, kaj je mogoče urediti na evropski ravni, ampak to je prvi takšen eh, napor namenjen ureditvi čezmejnega poslovanja s eh, skladi. In zagotoviti moramo enake pogoje za podjeme, treba je odpraviti ovire za prosti pretok delnic, recimo. Namen sprejema te zakonodaje je ustvariti enako eh, raven zaščite za vlagatelje. Obstajajo pa seveda še vedno določene ovira, eh, ki jih nekateri izkoriščajo. Zelo sem zadovoljen, da smo naredili ta korak. Želimo Evropo brez ovir na tem področju. To podpiram in vesel sem sprejemati zakonodaje. Hvala. Hvala. Poročilo Klin, čezmejna distribucija kolektivnih investicijskih skladov. Gospod Meser Šmit, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko teh skladov samih vlaga v delnice, ki se jim zdijo obetavne za prihodnost. In v bistvu je dobro, da več ljudi prevzema osebno odgovornost, eh, tudi v Eh, podjemih in dobro je, da eh, se združujejo sredstva in se s tem povečuje tudi teža teh skladov. Ampak tu je nekaj izzivov. Eh, imamo recimo zasebnike, ki se sami odločijo vlagati, zato potrebujemo transparentnost, moramo zaščititi tudi potrošnike, da bomo določili tudi jamstva za vse vlagatelje. Ta direktiva gre v tej smeri, ampak to, kar prinaša, še ni dovolj. Hvala. Hvala. Naslednje poročilo. Poročilo Simon. Besedo dobi gospod uh, eh, Mr. Šmigli za kapitalske zahteve. Ja, Najlepša hvala. Za besedo sem zaprosil za to, da bi povedal nekaj besed o uh, enem glavnih problemov, ki ga imamo na tem področju. Združili smo se, da bi skupaj pripravili pravila, ki bodo omogočile delovanje prostega gospodarstva, svobodnega gospodarstva in ki bi omogočila svobodni pretok kapitala. V Evropskem parlamentu pa preveč spoštujemo eh, predloge nekaterih specifičnih organov. Američani recimo ne sprejemajo tistih usmeritev, ki niso ustrezne za njihov model. Mi na Danskem se borimo za to, da bi ohranili tisto, kar je specifično za našo situacijo. Kar pomeni, da moramo zagotoviti, da bo naslednji parlamentarni odbor v naslednjem sklicu imel dovolj pristojnosti in da bo znal tudi razlikovati med tem, kaj eh, so naše pristojnosti in kaj niso. Pripadje, Gospod Polčak, pro, najlepša hvala, glasoval sem za to poročilo in naj razložim, zakaj. Še vedno občutimo učinke finančne krize, ki je trajala v letih 2007-2008 in še vedno se soočamo s problemi stabilnosti Evropskega bančnega sistema, še vedno se ukvarjamo s, s tem, kako zmanjšati tveganja v finančnem sektorju. Želimo si zagotoviti čisto, transparentno financiranje sistema. Spre, eh, strinjam se s uh, predlogom parlamenta, da morajo te informacije biti dostopne, da je treba zagotoviti tudi prenos informacij med ljudmi, ki so aktivni v finančnem sektorju. In želel bi eh, tudi vedeti, kakšni učinki bodo, eh, eh, bodo eh, v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Kelly glasoval uh, sem za direktivo o kapitalski ustreznosti, zato da bi se lažje soočili s stalnimi izzivi na področju finančne eh, stabilnosti. Ta tekst bo izboljšal pogoje in okrepil tudi odpornost evropskih bank. Zahteva za manjše banke bo imela pozitivno Eh, pozitiven učinek na majhna in srednja podjetja. Prav tako podpiram predlagane pogoje posojanja majhnim in srednjim podjetjem, tako bo do uh, majhna in srednja podjetja hitreje in lažje raste. Potem uh, podpiram tudi tisti del, ki govori o občutljivosti in ostavljenosti na tveganje. Uh, To bo, zago, to bo zagotovilo robustno evropsko gospodarstvo po krizi. Mislim, da je tu doseženo ustrezno ravnotežje med eh, zmanjševanjem tvegan in pa spodbujanjem bolj aktivnega delovanja finančnega sektorja. In čestitam avtorju in ostalim. Hvala lepa. Hvala. Poročilo Fernandez. <clears throat> Vrednostni papiri kriti z državnimi obveznicami. Gospod Marija, stopi besedo. In, eh, με κρατική εγγύηση. Gre za kritje vrednostnih papirjev z državnimi obveznicami. In to je nekaj, kar ne bo rešilo problema v evrskem območju. Najprej potrebujemo zakonodajo, ki bi uredila eh, obveznice. Prav tako je treba eh, tudi eh, rešiti problem kvantitativnega sproščanja. To, kar je naredil gospod Dragi za grškim dolgom, je nezakonito. Potem je tudi vprašanje nezakonitega izključevanja podjetij. S tem, kar se eh, dogaja, eh, izgubljajo grška podjetja likvidnost. Eh, ta postopek je sprožila že trojka. Verjetno bodo še druge države imele take težave, kot jih ima Grčija in zato je tem državam treba omogočiti, da spet zajamejo sapo. In zato predlagamo, da se eh, sprejme eh, pose, poseben odnos za eh, Grčijo eh, in Evropsko unijo. Hvala, sedaj pa poročilo Karas Beres. Mm, gre za mm, Evropski nadzorni organ in finančne trge. Izvolite, gospod Kelly. Podpiram. te eh, spremembe k direktivi uvajanje bolj eh, izdelanih orodij na tem področju. To je dobrodošlo. Vzpostavljanje predlaganih platform in eh, olajšanje izmenjave informacij med nadzornimi organi je dobrodošel korak. To so dobra orodja, ki bodo izboljšala sodelovanje na področju zavarovalstva. Eh, pozdravljam tudi pristop, ki je usmerjen k potrošniku. Izboljšala se bo komunikacija med državami članicami. S tem bomo zaščitili interese potrošnikov in podpiram tudi eh, močnejše delovanje trga za zavarovanja. To bo omogočila tudi tesnejša evropska integracija, saj bo na ta način učinkovitejši nadzor tako nacionalnih, kakor evropskih organov. Tukaj je bilo doseženo dobro ravnotežje in zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem v senci. Kelly, Poročilo Ferber gre za makrobonitetni nadzor nad investicijskimi podjetji. Izvolite, gospod Kelly. Okay, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Ta, eh, pravila so dobra, ki se nanašajo na, eh, investicijske eh, podjeme. Če teh pravil ne bi bilo, bi to pomenilo sistemično tveganje za gospodarstvo. Investicijska podjetja so izpostavljena mnogim tveganjem in lahko delujejo tudi, eh, za več nekaznovanosti. Zato je pametno, da se tveganja predstavijo in da ta eh, investicijska podjetja spoštujejo ista pravila, kot jih morajo spoštovati eh, banke. Eh, izboljšala se bo transparentnost in pa vzpostavili se bodo enaki pogoji za vse. Vedeti pa moramo, da bo vse eh, eh investicijo investiranje v EU ulajšano zaradi obstoja investicijskih skladov. In zato je zelo pomemben, kakšen poslovni model bodo imela investicijska podjetja. Najlepša hvala vsem za pozornost. Hvala. Poročilo Kalvet. Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji. Gospa Šojdrova. Uh, Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Zelo zadovoljna sem, da je ta direktiva bila uh, potrjena, se tako veliko uh, večino. Kaj ti transparentni in predvidljivi delovni pogoji so izredno pomembni tako za delodajalce, kot za zaposlene, saj jim eh, zagotavlja gotovost eh, o informacijah, ki so na eh, razpolago, informacije o tem, kakšni so časovni pogoji za zaposlovanje. Mislim, da je ta dogovor dobro uravnotežen. Eh, tako za delavce kot za delodajalce in zato sem glasovala za. Pravi, eh, pravice eh, bodo predstavljene delavcem prej in mislim, da se bo izboljšala tudi stabilnost zaposlovanja. Nacionalna zakonodaja bo bolje upoštevala nacionalne posebnosti na trgu dela in to ne bo prineslo prevelikega upravnega bremena za delodajalce. To je zelo pomembno in to ta tekst omogoča. Često podkrešljam. Gospod Zdrojevski. Pužnjenje birokracije. Hvala lepa, veliko krat sem že povdaril. da komisija in parlament prepočasi delata, ampak sedaj je bila ta zamuda še večja kajti to je direktiva iz leta 91 in to pomeni, da smo zelo veliko eh, časa čakali na, za to, da smo se ustrezno odzvali na spreminjajoči se trg dela. Želim se zahvaliti dvem političnim skupinam in ljudem, ki niso eh, iz političnih skupin. Zahvaljujem se tudi tolmačem, eh, to ni bilo za nje lahko delo. In najlepša hvala. Druga skupina ljudi, katerim se želim zahvaliti, so fotografi, ki cel dan delajo v umetni svetlobi. To so zelo pomembni eh, ljudje, ki jih pa često niti ne vidimo. Zato se zahvaljujem fotografom, odlično upravljeno delo. Hvala, gospa Majer. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pre, srečna sem, da sem lahko podprla to poročilo. Eh, naši poslanci iz laboristične stranke smo se zavzeto borili za te nova pravila, za to, da bi izboljšali delovne pogoje milijonov delovcev, ki eh, sedaj delajo v gospodarstvu. Sita sem tega, da poslušam nekatere ljudi, ki težko delajo, eh, ki je pridno delajo, ampak še vedno ne vedo, ali bodo čez mesec ali dva lahko plačali svoje ročine in veliko eh, izgubi službo brez eh, nadomestila. Delovci ne dobivajo trenutno dovolj informacij o spreminjanju delovnega časa in podobno. In eh, mi si želimo boljši trg za veliko ljudi, ne samo za nekaj in to ta eh, direktiva prinaša. Hvala, gospod Marijas. Najlepša hvala. Pošteni delovni pogoji v Evropski uniji zahtevajo uporabo zakonodaje EU. Vsi poznamo direktivo 1999, eh, ki ustvarja pogoje za zaščito tistih, ki delajo v neformalnem sektorju oziroma v neformalnih eh, oblikah eh, pogodbenih razmerij. To velja zlasti za delo za eh, določen čas. Omenjena direktiva podarja, da bi take pogodbe za določen čas mo morale biti spremenjene v eh, pogodbe za delo za nedoločen čas. In to velja za tisoče grških učiteljev. Ti učitelji so eh, žrtve, talci in jih uporabljajo za nadomestne učitelje. Še enkrat, to so talci in Grčija mora uporabljati zakonodaja iz leta 1999 eh, in mora zagotoviti delo za nedoločen čas za vse te učitelje. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam to direktivo, ki določa minimalne pravice, ki jih bodo morali imeti vsi zaposleni v Evropski uniji. In vesel sem tudi zelo podrobnega seznama kriterijev, ki določajo odnose med delovcem in delodajalcem. In eh, to je ena pomembnejših dosežkov Evropske unije ampak eh, treba je eh, paziti, da to ne bo tudi faktor diskriminacije med delovci prvega razreda in drugega razreda. To bi bilo nespremljivo. Državljani potrebujejo več prebredljivosti pri eh, delovnih pogodbah in moramo odpraviti to sramotno prakso poskusnega dela. In mislim, da je treba tudi uvesti plačano vajeništvo in uh, zasebni sektor uh, se mora pri tem izboljšati. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z veseljem podpiram to poročilo, ki predstavlja pomemben korak naprej v smeri priznavanja problematike ničnih pogodb in drugih prekarnih oblik dela. Te je treba spraviti pod nadzor. Ni nerazumno, da zahtevamo enakopravno obravnavo ljudi na istem delovnem mestu, ne glede na to, kakšno pogodbo imajo. Vemo, da je fleksibilna ekonomija postala realnost, ampak zato je treba zagotoviti pravice posameznikov. Eh, po vsej Evropski uniji sicer bo to postal vse evropski problem. Ne zahtevamo preveč, če zahtevamo predvidljive delovne ure, razumljiv dohodek in če pričakujemo, da bodo posamezniki lahko normalno načrtovali svoje proračune. Prav tako ni razumno, da bi posamezniki sami plačevali za svoje usposabljanje. Takšne neumnosti je treba končno odpraviti. Kaputo. Hvala, gospod Kaputo. Hvala lepa, predsednik. Demografske spremembe v zadnjih letah eh, pogojujejo vedno večjo spremembo ljudi, ki so v delovnem procesu, in eh, delovni odnosi postajajo vedno bolj fleksibilni in uvajamo nove. In delovna pogodba ni več tipična za urejanje teh odnosov. Z tem je direktivo bodo delavci v celoti seznanjeni za svojimi pravicami in obveznosti. Imajo pravico pogajati se z delodajalcem in določati svojo razpoložljivost. Ne bodo mogli biti več. Eh, odpuščeni, če ne pristanejo na delo v kratkem času, eh, ki je spremenjeno. Danes torej vzpostavljamo še en del eh, socialnega stebra, en korak naprej k Evropi, ki bo v službi tistih, ki so najbolj obremenjeni oziroma ogroženi. Hvala. Poročilo Lenars, Evropski organ za delo, gospa Šojdrova. Sem eh, na konec eh, pod... Dame in gospodje, glasovala sem za to, da ustanovimo Evropski organ za delo. Kljub dejstvu, da mi ni ravno všeč, da uvajamo nove agencije kar počes enostavno moramo eh, zagotoviti izvrševanje pravil Evropske unije na notranjem trgu. Eh, spoštovati je treba pravila napotitve eh, delavcev za poslovanje in tako dalje. In pomembno je, da bo ta novi organ za delo, ki je pravzaprav bolj agencija kot ne, eh, da te naloge tega eh, telesa se ne prekrivajo z pristojnostmi drugih agencij. Izvrševanje bo enako pomembno kot tudi nazor strani Evropskega parlamenta. Želela bi si, da bi seda šele bil v novi eh, državi članici po možnosti na Slovaškem. Gospod Pamer. Preveč ljudi v gospodarstvu je nezaposlenih. In to vidim vsak dan v močju Midlands, ničelne ure pogodbe eh, zahteve po eh, vedno eh, večji zaščiti oziroma ljudje, ki delajo v, ljudski, jejo v ljudskih kuhinjah. Mnogi se na to sploh ne odzivajo. Moram pa reči, da sem s ponosom glasoval v tem parlamentu za uredbe, ki bodo uh, preprečili izkoriščanje in preprečili nič pogodbe z ničelnimi urami. Laburistični poslanci v tem parlamentu naj bi glasovali za to, da se zagotovi pravičnost in prepreči eh, neenakost. In ne glede na to, ali so za Brexit ali proti, eh, so laboristi v tem parlamentu tisti, ki resno zastopajo interese delavcev. Gospod Zdrojevski. Najlepša hvala glede Evropskega organa za delo moram omeniti uh, mobilnost. Um, na prvi uh, pogled je svežen mobilnosti uspeh tega parlamenta, vendar je le odkril ogromno pomakljivosti in problemov, ki se skrivajo. Uh, Izpostaviti moram ravno to dejstvo. Pri tem poročilu pa bi se rad eh, zahvalil Evropski ljudski stranki, svoji politični um, stranki za sodelovanje. To ni bilo vedno lahko, ampak na koncu je bilo koristno in plodovito. Po, Zahvaljujem se Kamilu, mojim sodelavcem v Bruslju, za dobro upravljeno delo, pa tudi mojim uh, kolegom v Vroclavu, Janu Šekovskemu, Ani Mondre in tako dalje. Tudi njihova imena se, mislim, morajo slišati v tej dvorani, ker so mi omogočili, da upravljam delo tukaj. Hvala, gospod Marijas. Evropska unija bi se morala zauzemati oziroma se ne bi smela zauzemati za Evropski organ za delo, ampak bi morala skupaj oziroma komisija bi morala poskrbeti za izvrševanje obstoječe zakonodaje in sankcionirati tiste, ki jo kršijo. Eh, ne vem, koliko krat eh, moram omenjati direktivo 1990-70 Evropskega sveta. Namreč to direktivo moramo izvajati, eh, še zlasti v primeru učiteljev, eh, ki nimajo nadomestila oziroma tisti, ki se poslujejo samo kot nadomestna delovna sila za strani grške vlade, so neke vrste talci, končno morajo dobiti stalno delovno mesto in ne smajo biti pod stalnim pritiskom, eh, če želijo dobiti delo v naslednjem šolskem letu. To je zadeva, ki jo je res treba rešiti. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Evropski organ za delo je nekaj, eh, kar smo dolgo potrebovali za zaključek socialnega stebra. Zahvaliti moramo enake pravice delavcem v vsej Evropski uniji. Ni pa sprejemljivo, da bi ELA delovala samo kot informacijska točka. Sedaj je eh, postavljena za zagotavljanje informacij in uh, mobilnosti, vendar pa še vedno ne more rešiti problemov vezanih na delo za naše državljane. Zagotavljamo seveda socialno kohezivnost in uh, si prizadevamo, da zaradi tega ne bi prišlo do, zaradi nove zakonodaje do novih nezaposlenosti. Uh, še zlasti v um, centralni Evropi in uh, vzhodni Evropi je še vedno dovolj zaščitnih sistemov v primeru nezaposlenosti in mislim, da bi ELA morala to zagotoviti za eh, celo Evropo, zlasti če eh, prihaja do odpuščanja in izgube delovnih mest. Hvala, gospod Zahradil. Hvala lepa. Socialna politika je pomembna sfera, kjer imajo pristojnosti nacionalne vlade, kjer obstajajo socialni sistemi in zaradi tega nisem glasoval za to uredbo. Ne gre samo za to, da ustanavljamo eno agencijo za drugo. Glasoval sem proti temu tudi zaradi tega, ker sem zaskrbljen, da bi taka agencija, da bi tak organ se začel umašavati v um, pravo, delovno pravo in sisteme socialne varnosti držav članic, ker to ni stvar, ki naj se ureja na ravni Evropske unije. Imamo 28 gospodarstv, kmalo jih bo 27, eh, jih bo kmalo zelo različne so na različnih stopnjah razvoja, nekateri bogatejši, druge um, revnejše, enostavno jih ne moremo vse potiskati v isti koš. 15. Hvala lepa. Sejo prekinjamo do 15. ure.